commencer, On peut commencer et Bonjour à toutes et à tous. Dobardan. Eh, še enkrat pozdravljam tiste, ki sem jih že videla danes do povdne. Eh, najprej bi vas opozorila na spremembo v dnevnem redu in sicer 15. točka. Ne? Eh, sem se že zmotila. Dobro se je začelo. Vedno se nekaj šalijo z menoj in vedno to pade name. Začeli bomo s strukturiranim dialogom o programu dela Evropske komisije za leto 2012, predstavitev prednostnih nalog Evropske razvojne politike za leto 2012, komisarja za razvoj Andrisa Pibalska. Pibalska. Eh, In pa eno uro trideset imamo na voljo strukturirani dialog o programu dela Evropske komisije za leto 2012. E, okvirni sporazum, ki ste ga podpisala Evropski parlament in Evropska komisija oktobra 2010, naj bi e, podali predloge in sicer za naslednje leto. Komisija še vedno ni oblikovala svojega programa za leto 2012. 2011 in eh, komisija bi morala eh, zlasti eh, to zlasti z vidika tistega, kar je potrebno predvideti za naslednjo leto. Potem tudi zakonodajne dejavnosti, ki jih je potrebno predvideti za naslednje leto. In če smo prav razumeli, gre za predlog uredbe, ki naj nadomesti instrument, eh, ki se bo iztekel leta 2013. Potrebno je razpravljati o vseh temah, za katere bi si želeli, da komisar v nezakonodajni eh, predlog zajame oziroma dokument, vključno za zeleno knjigo in podobno. Koordinatorji bodo potem eh, oblikovali zaključke oziroma na tej osnovi eh, prišli do zaključkov v zvezi s programom komisije za leto 2012. In eh, sedaj bi takoj dala besedo komisarju Pibarksu. Imate besedo, gospod komisar. Hvala lepa, gospa predsednica. Spoštovani poslanci, gospe in gospodje, v veliko veseljem je, da lahko z vami izmenjam mnenje glede strukturiranega dialoga za leto 2012, glede na to, da bo naša razvojna politika, da, to, da bo to uh, potekalo med uh, eh, DGI. Uh, in uh, skrajni oziroma rok eh, bo eh, let, do, za obdobje do leta 2015, predlogi pa bodo prihajali tekom tega leta. Tako da bomo, se bomo s tem ukvarjali pravzaprav s srednjeročno perspektivo in s čem se bodo v glavnem ukvarjali ti cilji. Skratki pa smo sedaj v razmerah, kjer smo odločeni, da moderniziramo evropsko politiko za razvoj, tako da bo postala relevantnejša, bolj osredotočena, bolj učinkovita in želel bi si, da dejansko komisija ukrepi svojo vlogo glede tega razvoja. To ni lahko, to tehnično gledano zahteva spreminjanje številnih elementov. In če pogledate tudi naprimer poročila o uspešnosti eh, Evropskega računskega sodišča, ki dobro delajo, pogosto zastavljajo zanimiva vprašanja. Naprimer, kako eh, lahko ocenimo, eh, presodimo te učinke, včasih so učinki, kot je ugotovljeno, manjši in veliko je vprašanje, katere je potrebno odgovoriti. In sicer pogosto tudi v zapletenju, zgrešeni politični atmosferi. Preden sem prišel sem, sem se eh, eh, srečal s eh, predstavniki vlad in prišlo bo na jugu Sudana do rojstva eh, nove države. Eh, poleg tega pa so tu regije, kot so Darfur in tako dalje, zelo problematični predeli in to eh, pomeni tudi zapletene odnose, naprimer konkretno s to državo. Menim pa, da bomo nadgrajevali ta proces na procesih, ki so se začeli zeleno knjigo, eh, kako se lotiti in kako zagotoviti nadaljni napredek te razvojne politike. Glede osnovnih načel, ki smo jim že zavezani, ki jih že imamo, morajo biti del tega pristopa. Eh, sicer pa mora biti ocenevanje eh, učinkov, uspešnosti, realnost in to ne sme biti samo beseda ali nek naziv. Potrebno zagotoviti, da se vsak evro porabi za to, da se ustvari ustrezne priložnosti na licu mesta. Eh, hkrati pa tudi priti do enotnega dokumenta, strateškega dokumenta za države članice in za komisijo. Zato je potrebno Eh, dobro znati uporabiti vse priložnosti za vidika proračunske podpore. To se je že izkazalo kot priljubljen način delovanja, eh, sicer pa je na ta način potrebno še prispevati k vrednotam, ki si jih delimo. In v okviru predloga, ki se nanaša na proračunsko podporo, po posvetovanjih eh, upamo, da bo do tega prišlo do septembra meseca, potem pa nastopi eh, najbolj zapleteno vprašanje. Potrebno bo začeti to izvajati in tudi poskrbeti za to, da bo to dejansko tudi pomenljivo. Veliko dela nas čaka, prizadevanja za to, da eh, se eh, na nek način poenoti države glede stališča o proračunski, eh, proračunskem podporu po proračunski podpori, podpori in sicer v okviru ciljnega pristopa. Kot sem že omenil, eh, se je potrebno ukvarjati tudi z vprašanji notranjega, eh, notranjega okvira do, le, za leto 2011. To bo podlaga za pogajanja za leto 2012 kot vemo, so časi težki, to še predobro vemo, vendar to ne sme uslabiti nahih, a, naših ambicij glede razvojnega sodelovanja. E, Ni celih sedem odstotkov e, bruto nacionalnega dohodka, smo rekli, naj to predstavlja in menim, da se moramo tega držati da bi prepričali države članice o potrebi, da ohranijo finančno podporo v namen razvoja in da eh, lahko tudi pokažemo, za kakšno dodano vrednost eh, bo šlo in kakšno dodano vrednost bo Evropa pomenila. Tu vidim zlasti štiri potencijalna področja delovanja. Prvič se je potrebno vprašati, kaj bi lahko bolje naredili na ravni EU in na nacionalnih ravneh in eh, komisija je lahko veliko več kot zgolj eh, skupno 28 donatorjev. Lahko je katalizator eh, bolj sistematičnih sprememb, ki so v prid v korist partnerjev. In tu moramo videti, da je največjih dosežkov EU oblikovanje enega največjih skupnih enotnih trgov. Tu so prednosti in koristi, o katerih ne more biti nobenega dvoma. Mislim, da moramo videti, kako se daj eh, prevesti ta uspeh in eh, sicer z vsemi sredstvi, ki so nam na voljo glede razvojnih ciljev, zlasti v podsaharski eh, Afriki, eh, pa je potrebno zagotoviti, da bo to eh, v skladu s potencijali in prek finančne pomoči, ki jo komisijo daje, pa je v dobrem položaju, da lahko ponudi eh, tudi modele znanja, pa tudi eh, oblike socialne ekonomske integracije oziroma vključevanja. Potem pa tudi polno izkoriščanje eh, koherentne politike za koherentni razvoj in sicer, da se ustvari trgovini prijazno okolje ob upoštevanju drugih elementov, kot so podnebne spremembe. Potem eh, priložnosti rasti ob uporabi inovativnih instrumentov, zato da bi čim bolj optimizirali rezultate in da bo to čim bolj v korist državljanov. Poleg tega je potrebno spodbuditi držav, da se bolj osredotočijo v tej svoji eh, proračunski podpori ravno na te elemente in uh, na ta način lahko naredijo veliko več sem že povedal, da sem v prid eh, temu načelu proračunske podpore. To je lahko pravi motor sprememb, zato da lahko države v razvoju eh, dobijo platformo za pozitivna prizadevanja in da je to potem zasnova za eh, rast, tako ekonomsko kot demokratično rast. Menim pa, da je to potrebno začeti uporabljati na bolj ocilen način kot o preteklosti. Nedavne razmere oziroma dogodki so, še, so nas še bolj utrdili v tem prepričanju. Zlasti glede na vse države, ki z nami delijo eh, človeške in demokratične vrednote, to je lahko pravo sredstvo za pozitivne spremembe, ne le v monetarnem pomenu, temveč tudi z vidika teh osnovnih vrednot in eh, potrebno eh, je eh, to sprejeti vendar eh, pa lahko, eh, pa lahko politiki, ki ne sloni na razvoju, eh, pripelje samo do razmer, ki niso demokratične. Sedaj pa se je potrebno še posebej ozreti tudi na naše postlizbonske zmogljivosti, da odigramo svojo vlogo pri tem, ko se soočamo z občutljivimi situacijami v okviru integriranih oziroma celostnih pristopov postopkih. E, želim e, tudi, da se pregledajo regionalne razvojne pristope in se zauzame, e, za, da se zauzamemo za predloge, ki slonijo na večji osreotočenosti. In tu so tudi izkušnje, naprimer, iz Srednje Azije. To so tista prednostna naloga, naloge, na katere se, s katerimi se mislim ukvarjati v pri, bližnji prihodnosti. Potem je tu poročilo o odgovornosti za to, da lahko pobliže spremljamo napredek Evropske unije v približevanju eh, temu cilju ničelih sedem, eh, sedem odstotkov eh, eh brutonacionalnega dohodka. Tu so statistični podatki, ki jih imamo in tu je potem tudi dejstvo, da čeprav ni še vse zadovoljivo, vendar pa so tudi spodbudni signali in sicer ravni, ki so se povečale in naprimer glede uradne razvojne pomoči eh, smo porabili eh, okrog 53 eh, milijard evrov, kar je prav gotovo uspeh, vendar pa še nismo zadostili celju ni celih 6 odstotkov brutonacionalnega dohodka do leta 2010 situacije so različne in mislim, da e, imamo tu številne države, ki so se zelo potredujile, Združene kraljestvo, Belgija, celo Portugalska, ki je v težkih časih povečala to porabo. To je potrebno vedeti. Vendar pa so tudi države, ki zelo zaostajajo. In te morajo več narediti eh, za razvoj, kajti zaenkrat te, pri tem niso dovolj dosledni. In še eno področje je in spodbudil bi člane tega odbora, da mi pri tem pomagajo. Gre za nove eh, države članice, ki so se učlanile leta 2004 in eh, Tu je e, samo Cipr, ki je dosegal to umestno stopnjo, drugi pa so na dosti nižji ravni. In e, obrazumevanju pomembnosti te politike je potrebno vedeti, da e, da gre tu za cilj nič celih 30 eh, eh, odstotkov, pri čemer so sedaj, kar pa ne pomeni finančne konsolidacije, kar pomeni, da bo potrebno eh, veliko ustreznega političnega impulza, kajti sicer veliko porabijo za humanitarno pomoč ali pa za vojaške Eh, dejavnosti vojaške intervencije. To so tista eh, področja, torej, na katerih bojo morale nove države še veliko delati in eh, zlasti znati pojasniti potrebo, da se porabi več za razvoj v teh eh, državah. Vendar pa je situacija daleč od tega, da bi bila za nas pesimistična, eh, to lahko nas podbudi to, kar smo že dosegli, imamo vse možnosti, da dosežemo številko ni celih sedem odstotkov, čeprav je potrebno potrebno še veliko, narediti pa je dosti spodbudnih signalov. Eh, in ki prihajajo iz držav v razvoju. Eh, sicer pa za leto 2012 to bo eh, leto akcije na samem terenu. Eh, veliko se bomo osredotočali tudi na slednje finančne eh, perspektive. Potem celoten proces, ta bo vse prej kot lahek, zlasti je potrebno poskrbeti za ravni porabe, hkrati pa tudi se posvetovati glede načina porabe in sicer v naslednjem finančnem okviru. In še vedno se borimo s tem, da imamo veliko dobrih rezultatov, ne pa dovolj konkretnih rezultatov na licu mesta. In to bo veliko odvisno od strateških eh, od strateške izbire in od tega, za kar se bomo opredeljevali. Toliko sem želel povedati, pravzaprav ni veliko novih pobud, menim pa, da moramo še naprej delati na eh, tem pristopu modernizacije in eh, zato, da podpremo države v razvoju do ravni, ki smo jih predlagali, da resnično naredimo nekaj, kar pomeni, eh, kar premeni spremembo pristopa, potem pa tudi politika, razvojna politika in ustrezna proračunska medijska eh, podpora. Ne bi se smeli obremenjevati s preveč strategijami, temveč se vse otočiti na to, kar se dogaja na licu mesta in eh, potem poduzeti korake, da bi izboljšali situacijo. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa. Najprej bi dala besedo koordinatorjem, če jo želijo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 Hvala lepa, gospa predsednica, hvala lepa, komisar, eh, gospod komisar, za predstavitev. Cenim to, da eh, nam sedaj to predstavljate, zlasti v tem trenutku, ko, eh, s, ko so številne naše države v situaciji, ko morajo krčiti svoje proračune. Glede koherence oziroma doslednosti, eh, če sem dobro sledil tem številkam, eh, komisija eh, je govorila o šestih milijardah na leto, če se ne motim, ki bi jih bilo moč uložiti glede na eh, razvojno pomoč, če bi bilo več doslednosti v tem sodelovanju med državami, članicami in unijo. Seveda je tudi veliko odporov, želim vam vse dobro eh, pri tem proračunskem delu. Je pa veliko pomislekov v državah članicah in mogoče je prišel čas, da se motivira tudi javnost oziroma javno mnenje glede tega v državah članicah. In eh, Eh, za to, da bi se poskrbelo za eh, bolj dosledno uporabo. Zlasti, če bi govorili o številu življenj otrok, ki bi jih bilo možno zaradi tega rešiti in podobno. Mislim, da je prišel čas, da dejansko gremo s tem v javnost. Na kratko sedaj glede na dokument o učinku eh, oziroma o tem vplivanju. Veliko se tu omenja srednja in majhna majhna podjetja, potem inovacije, tehnologije, podnebne spremembe, raznolikost, razvoj in tako dalje. To so ta področja, ki so zlasti v sprednju. Že včeraj sem rekel, sem zelo impresioniran, ko hodim v Afriko, pa vidim, naprimer, kako znajo otroci že uporabljati mobilnike, pametni o, o, otroci. Eh, in, In eh, vendar pa je eh, še en način, da se jih opremi in sicer s tem, da sprostimo kapital in eh, zato bi si želel in o tem odboru smo o tem že razpravljali, zato da bi lahko ljudje imeli sredstva, svoje lastna sredstva, za njih skrbeli, jih vlagali, postali bolj ambiciozni zase in za svoje družine, vendar ne na negativ način. Želel bi si, da o tem razmislite. Pozdravljam te elemente, ki ste jih tu predstavili. Kako pa vse to bolj promovirati, da bo bolj zanimivo tudi to prevzemanje eh, lastništva in eh, ravnati, znati ravnati svojimi eh, sredstvi. In med Afriko, naprimer Južno Afriko, pa tudi Gana, Madagaskar in druge države. Tu je projekt, ki je na razpolago. Eh, znanstveni projekt, ki, eh, razpoložljiv projekt, ki je primern le za Afriko ali Avstralijo. Gre pa za dva navskrižna interesa. In povabil bi vas, da se seznanite s tem projektom, kajti eh, sicer pa se boste mogoče celo s tem, kar delate, odmaknili od Afrike oziroma to Afriki ne bo toliko koristno. No, seveda sem Mogoče bi se lahko s tem pobliže seznanili, če bi ti znanstveni projekti, če bi jih lahko zagnali tudi v, tudi v Afriki, potem bi to pomenilo tudi pomembno nabiranje znanja in bi bil potem to eh, dober zagon za različne projekte. Drugače pa, kot rečeno, bodi si je primerno za Afriko ali Avstralijo, tako da lahko vam pošljem tudi nekaj informacij, sicer pa hvala za vašo predstavitev. Hvala lepa. Gospod Berman ima besedo. V imenu SND. Hvala. Gospa predsednica, prišel sem pozno, eh, tako da bi bil vesel, če bi nam lahko poslali besedilo vaše predstavitve, nekaj tega eh, nisem vsega eh, mogel spremljati. Nekaj pripomb samo imam za leto 2012. E, eh, tu je delovni načrt za leto 2012. In to, kar se naši skupini zdi izjemno pomembno kot prednostna naloga za leto 2012, je, da komisija poda zakonodajno pobudo in sicer, da se da p, eh, torej, transparentnost eh, temu industrijskemu eh, področju. In, eh, in sicer eh, gre za te eh, rudarske industrije. Zato, da bi si bile povsem na jasnem, ne samo kako to deluje eh, v, eh, po državah, zdi se, da Šelu to ni všeč in da se zauzema, da bi želel, da se spreme podobna zakonodaja, ki bi slonila samo na poročanju držav. In dobro bi bilo, da pridemo do boljše jasnosti glede tega in zahtevati transparentnost na podlagi vsakega projekta. Ali recimo v teh industrijskih panogah plačujejo davke. Eh, potrebne davke, potem eh, tudi ali ravnajo kot dober gospodar, kako ravnati z razvojnimi eh, zadevami oziroma vprašanji in tako dalje. Na vsem tem je potrebno več narediti. Vse to se izjemno hitro spreminja in tu je eh, ta velika potreba po surovinah, ki je vse večja in o tem si moramo biti na jasnem. In Evropa ne sme samo slediti svojim kratkoročnim kratkoročnim interesom, da bi pridobila potrebne surovine za svojo industrijo, ampak da to naredi na dostojen način, zato da lahko vsaka država ima svoj eh, kos kolača in se tudi sama razvija, ne pa eh, le deluje eh, kot dobavitelj. To je tisto, In tu bi želeli vašo obljubo, da bo nekaj glede tega konkretno narejenega, da se boste s tem ukvarjali. Še druge teme so, mislim, s katerimi uh, Eh, za katere bi rade slišali, eh, tu je tudi potencijalna politična teža Evropske unije. Ta pa bo prisotna le, če bomo govorili z enim glasom in teža bo največja, kadar gre za politična vprašanja. Če bomo sledili demokraciji, vladavini prave, človekovim pravicam v državah v razvoju, eh, potem v Južni Afriki, na Bližnem vzhodu in tako dalje. In skratka govoriti so soglasno. Če bi temu bilo tako že v preteklosti, potem ne bi bilo toliko nezaupanja strani teh drugih držav do Evropske unije. In lahko skušamo vsaj od sedaj naprej spremeniti svojo obnašanje, podpreti gibanja v Egiptu, v Tuniziji in druge. Če pogledamo samo v, v Etiopiji, kako hipokratično smo ravnali in kjer spoštovanje demokratičnih vrednot ni tako, kot bi moralo biti. Potem enake pravice. Tu lahko Evropska unija igra zelo odločujočo vlogo. Glede na druge velike države, kot so Rusija, eh, Kitajska in eh, druge, kjer je manj eh, pravzaprav zanimanja za te vrednote. Tu je ravno dodatna vrednost, ki jo lahko prinese Evropska unija državljanom sveta. No, no. Oprostite, še nekaj? glede eh, te pol dosledne politike za razvoj. Eh, tu so eh, dogovori oziroma sporazumu z eh, Indijo, kar pa lahko slabo vplivo, vpliva z vidika trgovine z generičnimi zdravili ali se to preokupacijo dejansko eh, upošteva, ne gre samo za generična zdravila, temveč tudi naprimer za ribištvo in tako dalje. Skratka, to je zahteva, ki je zapisana v pogodbi. Kdo pa za njo prevzema odgovornost? Imamo svojega poročevalca eh, v zvezi s tem, kje pa je za to odgovorna oseba ali to spada pod, eh, v vašo pristojnost ali kdo je za to pristojen. Jasno vprašanje, sedaj pa gospod Görens za skupino ALDE. Hvala, hvala komisarju, da je prišel sem. Eh, za razliko od drugih, ki se ukvarjajo z zunanjo politiko, ste nam zelo na voljo in to zelo cenimo. Strinjam se s tem, kar ste dejali in imam le nekaj dodatnih komentarjev. Strinjam se s tem, kar pravite glede proračuna. Mislim, da znotraj odbora smo prepričani, da je treba iti v to smer. Eh, slišali smo številne argumente, vendar. ko poslušamo, kaj pravijo drugi odbori, se nam zdi, kot da živimo v drugih svetovih. Včeraj sem bil na odboru za zunanje, za zunanje zadeve in tam bo treba storiti še marsikaj, da bodo dejansko razumeli, zakaj gre. In uh, le redko sem slišal predloge, ki bi bili tako oddaljeni od realnosti, kot so bili tisti, ki sem jih včeraj slišal na odboru za, na zunanje, za zunanje zadeve. No, mi smo tako ali tako najboljši odbor v tej, v tej hiši, seveda, seveda drugi pa nas morajo še dohiteti in mi moramo biti pedagoško nastrojeni v ta namen. Morda bi morali imeti skupen odbor z. Uh, odborom, sestanete z odborom za zunanje zadeve in odborom za proračun niso na isti valovni dolžini kot mi. Druga stvar, ki želimo imeti, je to, da se strinjam s tem, da bi za leto 2012 morali imeti politike, ki so bolj osredotočene na rezultat. Vi govorite o modernizaciji politike. V ta namen bi vam predlagal dve zadeve. Prvič, mislim, da moramo EU dati večjo zmogljivost inovacij na konceptualni ravni. In ni prvič, da to predlagam. To pa počnem iz več razlogov. Najpomembnejši razlog je to, da mi svoj denar uporabljamo na osnovi vrednot. In naša zunanja politika je povezana z našimi vrednotami. in moramo torej pozvati vse, da bi bili bolj ambiciozni. In to ambicioznost bomo dokazali tudi na dveh konferencah. Eno od teh dveh konferenc bo potekala v Istanbulu in tam bomo znova povedali, kako je treba uh, eh, podariti, da je treba pomoč nameniti zlasti za sodelovanje z Afriko in moramo pokazati neko nepristranskost svojega delovanja. Kar zadeva konferenco v Istanbulu, mislim, da se moramo največ po, po, tam pogovarjati o najbolj nerazvitih državah. Vprašanje je, je dvoplastno. Ali se bomo borili proti revščini povsod, ali se bomo sredotočali na boj proti revščini, kjer eh, v državah, ki so najbolj revne. Če se bomo borili za vse, potem moramo imeti programe tudi za Kitajsko, Indijo in Brazilijo, ki so pa sicer države, ki imajo, visoko, ki imajo visoke prihodke. To so hitro rastoče države. In če jih ne bomo prepričali, naj razvijajo svoje lastne zmogljivosti za prerasporejanje bogatstva, ki ga uh, pridobivajo znotraj njihovih meja, potem ne moremo kaj dosti več storiti. Saj te države imajo na voljo sredstvo za boj proti revščini. Mislim, da se moramo na konferenciji osredotočati na te teme oziroma moramo se o tem pogovarjati še pred konferenco v Istanbulu. Poleg tega pa se moramo pogovarjati o tem, kaj bomo storili s konsenzom iz Washingtona. Ali smo se mu dokončno odrekli in kaj ga bo nadomestilo. Naslednja velika tema, ki ste tudi vi omenjali, je to, da bi imeli eno blokovsko uh, politiko, torej da bi imeli le eno politiko 27 akterjev. Zakaj je to pomembno? Imeli bomo nek proračun, vendar ta proračun ne bo večji od tistega, ki ga imamo danes na voljo. Če pa bi lahko med seboj povezali evropska sredstva, sredstva držav članic, potem bi dejansko lahko naredili več stvari dosledno na celotnem področju. Zato mislim, da moramo preiti razhajanje med sabo. Torej, to je ambiciozen načrt, vendar treba je, da Evropa kot prvi akter na svetovni ravni, ko gre za razvojno pomoč, da tudi nek zgled drugim, moramo določiti, kakšne so prednostne naloge in drugi nam morajo potem slediti. In mislim, da bi tu lahko še marsikaj storili in da je prav, da smo ambiciozni. Hvala. Gospod Deva za skupino EKR. Ja. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala, gospod komisar, da ste prišli in hvala, da ste predstavili svojo predstavitev. Omenjali ste 52 oziroma 5,2 milijardi evrov, ki ste jih porabili za različne programe. V preteklih mesecih ste prišli že k nam in ste dejali, da želite povečati programe elektrifikacije v Afriki in to se mi je zelo odlična ideja. Saj se s tem izboljšate tudi šolstvo in zdravstvo, poleg tega to dobro za podjetništvo. Kolega Mičel je omenjal vprašanje registracije lastništva. Ali nam lahko date kakšne usmeritve glede tega, ali se kaj dogaja glede tega? Potem podjetja v državah razvoju so številna podjetja, ki proizvajajo blago ali pa nudijo storitve, vendar niso del gospodarstva, ker niso nikamor registrirani in delo, ki ga ustvarjajo, ljudje, ki so zaposleni, nimajo nobenih uh, uh, prispevkov plačanih, ne plačujejo davkov, ne ne, ne, njihovo delo ne šteje v nacionalni BDP in tako naprej. Hkrati pa te isti ljudje delajo veliko dela in nudijo veliko storitev in blaga za druge. Skratka, neformalni sektor bi morali nekako uh, registrirati, tako da bi dejansko vedeli, uh, za kakšno vsoto gre, za kolikšne količine dela gre, ali bi lahko s tem kaj povedali. Hvala, gospa predsedujoča. Dobar dan, gospod Pibarks. Hvala, da ste danes z nami. V imenu svoje skupine bi, bi rada dobila konkretne odgovore z vaše strani na treh področjih. Prvo vprašanje, ki ga imam, je v zvezi z zakonodajnim spremljanjem, ki se nam zdi nujno, zlasti, ko gre za poročilo o inovativnih finančnih instrumentih in tudi eh, glede poročila gospe Žoli eh, glede finančnega upravljanja v državah v razvoju. In kakšno bo, kakšno bo nadaljevanje dela na osnovi teh poročil? Kaj se bo zgodilo z uh, davkom na finančne transakcije ali boste ta denar dejansko porabili za uh, razvoj in za boj proti podnebnim spremembam. Drugo vprašanje so vsa, vsa vprašanja, ki so povezana s prehrano v svetu. ko gre za špekulacije s surovinami, ko gre za fluktuacije cen na borzah, ko gre za eh, spremembo SKP ali SRP ali pa česarkoli drugega. S tem v zvezi me zanima, kaj bo komisija eh, naredila za to, da bodo dejansko vsi imeli pravico do prehrane. In kako bo to povezano z razvojno politiko. In še ena stvar, ki je veliko bolj konkretna in sicer v zvezi z zunanjo razsežnostjo socialne politike. V našem odboru smo nedavno sprejeli mnenje, ki od komisije zahteva, da zagovarja so to, da imamo socialno klauzulo v sporazumih z STO in torej, da se zagotovi, ko sklepamo neke eh, preferenčne eh, dogovore, da takšna socialna klauzula se dejansko izvaja in ni le mrtva črka na papirju. Torej, kaj nam radite narediti s tem v zvezi, kaj nam radite narediti s tem, kar predlaga. Uh, naš odbor. Torej, da ne bo to vse na koncu le mrtva črka na papirju. Dveh koordinatorjev ni, tako da bom sedaj kar dala besedo gospodom poslancem. Gospod Kešman, izvolite. Mikrofon za govornika. Oui, yeah, se opravičujem, se opravičujem. Večina ljudi bi mi plačalo na izklope mikrofon, ko govorim. Tako da me veseli, da ste mi vsi rekli, da naj ga vendarle vklopim. Dobro. Komisar, ne bomo vam pustili, da nam tako zlahka pobegnete. Imeli ste odličen delovni program za, lastno, za lansko leto in dejansko ste ga izvajali zelo uspešno tako in tudi ste ga dobro zagovarjali tako v kolegiju kot v parlamentu. In čestitke. No, kaj pa bi vam radi sporočili? Želimo, da naredite to, kar smo rekli, da se mora narediti. Poleg tega moramo še graditi na tem. Treba je sprejeti dodatne ukrepe. Naj pokomentiram zadeve razplošno, preden gremo na te konkretne ukrepe. Dejali ste, da morajo biti države članice odgovorne za obljubo, da bodo dale na voljo nič cela sedem odstotka BND-ja. No, mi smo dejali, da bomo oblikovali da bomo oblikovali poročilo, v katerem bomo zapisali, če bodo države članice dejansko izvajale uh, te obljube. Torej, to je del tega političnega pritiska, za katerega ste prosili. To lahko tudi počnejo pri svojih vladah in to od njih zahtevamo ali pa tudi pri kakšni drugi vladi. EU je pravzaprav 28. donatorka, vendar tega ne smemo sprejeti. Mi smo največji eh, donator na svetu. In zdi se mi nespremljivo, da ko gremo v OZN, da, da smo tam neki opazovalki, op, da smo nekašni opazovalci in zdi se nam neprimerno, da naši kolegi iz AKP glasujejo proti nam. Torej, tu ni sodelovanja z državami, s katerimi sicer sodelujemo. Govorili ste o vrednotah in načelih. Spominjamo se, kako je bilo, ko smo se pogajali o obnovljenem kotonu sporazumu. In skazalo se je, da države AKP nas ne jemljajo resno. V socialnem odboru pred nekaj tedni se je obravnavalo vprašanje glede AKP. Predsedstvo AKP naj bi obravnavalo vprašanje pojav homoseksualnosti. To je prvič, da se je o meni govorila kot o pojavu in to si lahko. Uh, rečem, da je to zame kompliment. No, kakorkoli že. Vsi člani AKP, ki so bili na ozoči, so bili proti temu, da bi se pogovarjali o tem, saj se o tem niso želeli pogovarjati. Oglejmo si nemški model. Oni so dejali, da bodo prekinili proračunsko podporo Malaviju zaradi vprašanj človekovih pravic saj bodo v Malaviju prepovedali istospolne poroke med ženskami. In to se dogaja tudi drugot, recimo v Demokratični republiki Kongo, in če ne bomo nič naredili za to, da bomo dejansko spodbujali vrednote, za katerimi stojimo, potem bomo vedno neenaki partnerji. Skratka, Tu se lahko navežem na to, kar je povedal gospod Berman glede rudarstva. Tudi to bi morali vključiti v svoj delovni program za prihodnost. Recimo, ZDA so nedavno sprejele zakon, ki je lahko za nas model. Poleg tega potrebujemo inovativno financiranje za blaženje podnebnih sprememb oziroma posledic letih. In mislim, da je zato ključno, da ukinimo davčne oaze. In celo nekatere naše eh, države članice ne plačujejo davko v državah, v katerih delujejo, temveč raje v davčnih oazah. V prihodnih finančnih perspektivah potrebujemo več denarja eh, za postavko štiri, ne le zaradi humanitarnih kriz, temveč tudi zato, ker potrebujemo nove finančne instrumente, ki bodo nadomestili DCI. In kako bomo dosegli tisočletne razvojne cilje? Tako, da ima vsakdo dostop po celem svetu do čiste energije. To je ključnega pomena. Mi moramo izboljšati humanitarno pomoč EU in naše razvojne operacije. Vsekakor pa čestitke za vse to, kar ste storili do sedaj. To, kar sem vam povedal, to pravzaprav niso vprašanja, temveč ideje za prihodnost. EU ima veliko povedati o tem, kaj počnemo zunaj EU in moramo to spodbujati še naprej in izboljšati naše politike. Hvala. Hvala. tudi sama bi rada vas nekaj vprašala. Mi, politiki, ugotavljamo, da so državljani EU zelo ponosni na to, kaj počne EU na področju razvojne pomoči, vendar mislijo, da moramo biti bolj ambiciozni glede eh, zahtev v teh državah, ki jim pomagamo. To seveda ni vedno tako enostavno, vendar sedaj je čas za to, da smo bolj zahtevni z državami, ki ne upoštevajo človekovih pravic, kar je pogosto se dogaja. Tekom vaše predstavitve ste dejali, da oziroma ste omenili to temo, ali lahko to pomeni, da boste začeli izvajati nek sistem pogojnosti. Hvala. Zdaj pa bom dala besedo gospe Sargentini. Izvolite. Thank you, Hvala, gospa predsedujoča. Gospod Pibalks, gotovo se bomo danes znova pogovarjali o poročilu o vplivu. V tem predlogu se govori o vključujoči rasti in o tem smo imeli razpravo zadnjič na odboru. In zanima me, kaj je za vas to pomeni vključujoča rast? Sama pa tudi poročevalec gospod Kašmarek bi eh, to res rada vedela. Potem še nekaj glede surovin. Evropska komisija je predlagala pobudo o surovinah in to seveda vpliva na naše odnose z Afriko. In kakšna je vaša vloga in vloga vaše GD v pobudi za surovine? zdi se, da, je, da sta predvsem gospod Barnier in gospod De Hüft eh, torej vključena v, to, v ta dosje. Me pa zanima, če imate tudi vi kakšno vlogo pri tem dosjeju. Potem imamo še vprašanje glede uh, upravljanja z zemljo. In zanima me, ali lahko kaj poveste, kakšna odgovornost EU, pri izčrpavanju zemlje v EU in ali imamo pregled nad tem, kaj počne evropska podjetja v Afriki. No, ne bom rekla, da gre za uničevanje zemlje, vendar gre za to, da iščejo zemljo za to, da rastejo gor rastline, ki niso nujno koristne za lokalno prebivalstvo. No, potem je tu še vprašanje prilaščanje morja. Kaj pa o tem menite? Recimo, evropski ribiči, uh, recimo, plujejo pred zahodno obalo Afrike in na ta način lokalni ribiči ne morejo več preživeti od ribištva. Kaj vi menite o tem prilaščanju morja? There's a lot of questions to ask. Gospa De Kajzer, izvolite. Hvala, da razumem vprašanje, ki smo jih slišali zlasti glede zakonodajne pobude, glede rudarstva. No, ne bom se znova uh, vračala na to temo, saj smo o tem že marsikaj slišali. Kaj bi si pa sama želela? Gospod Pibalks, Želela bi si, da bi dobili sporočilo komisije o socialni zaščiti, kot je bila predlagana v sklepih sveta iz 21. junija 2007, če se prav spomnim. Tam je bil nek dvojni interes. V, v resoluciji našega odbora smo govorili o zdravju v subsaharski Afriki in ta resolucija je bila tudi izglasovana na plenarnem zasedanju. No, in takrat smo rekli, da bi morali imeti nekšne zdravstvene zavarovalnice v Afriki. To bi bil način, da bi dejansko poskrbeli za osnovno zdravstvo. No, glede na to, kar se dogaja v Severni Afriki, imamo številne revolucije, imamo korumpirane avtoritarne režime. in seveda mi jih ne podpiramo, vendar pa bi lahko vendarle nekako pomagali civilnem prebivalstvu, saj je to lahko za njih in za njihovo prihodnost zelo pomembno. In mislim, da uh, je to primeren pristop danes. Imamo dvojni interes. Prvi interes je seveda zdravje, uh, Drugi interes je pa to, da želimo imeti neko zdravo civilno družbo, zato da spodbuja to neko gibanje, kateremu smo priča posod po Afriki in s tem bomo morda lahko imeli v prihodnosti neko novo demokracijo v Afriki. Mislim, da bi bilo dobro, da bi končno predstavili sporočilo o socialni zaščiti. Mislim, da bi to bilo se, ta hip zelo, zelo relevantno. Belarus? Oharos, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Podkomisar, ne bom ponavljala to, kar so že povedali moji kolegi. Strinjam se z večino komentarjev, ki smo jih slišali. Podprli smo številne vaše politike z močnimi resolucijami že v preteklosti. Veseli me, da se zavedate, kako pomemben je Cipr. Cipr je zelo majhna država. Ima veliko težav, vendar kljub temu je uspel to, da zelo dobro upravlja s svojimi donatorskimi pomočmi in tudi sama sem um, upletena oziroma sem udeležena pri delu razvojne pomoči v Cipru. Zanima me, kaj menite, zakaj Turčija ne želi uh, nas pobiti na OZN vrh, ki bo prihodnji mesec v Istanbulu. Vi boste predstavnik 27 držav članic in EU naj bi bila solidarna do vseh držav, ki so članice EU. Torej, Cipr, kot rečeno, je ima vodilno vlogo pri ODA-jih, uh, eh, ni pa paljen v Istanbulu. Eh, eh, Hvala, da ste danes z nami in da ste nam predstavili delovni program za prihodne leto. Zelo mi je žal, da je le Cipr edina nova država članica, ki dejansko izpolnjuje cilje glede razvojne politike. Ali bi lahko države članice neko prisilili k temu, da bi izpolnjevali svoje zaveze? Slišali smo ideje, da bi mobilizirali javno mnenje držav članic, vendar ne vem, če je to dovolj. Vsaj v moji državi je težko ljudi prepričati, da imamo neke obveznosti tudi za druge države, ne le za svojo. Javno mnenje je egoistično, poleg tega pa so tudi politiki zelo populistični, ko gre za to vprašanje. Ali bi morda lahko našli nek drug način, da bi države članice zavezali k tem prispevkom? Še nekaj. Kako bomo zagotovili, da se naš glas ne le sliši, temveč da se ga tudi posluša v mednarodni skupnosti? Imeli bomo vrh OZN v Istanbulu in kot veste, prejšnji teden smo glasovali o resoluciji z številnimi priporočili z naše strani. In izdali smo zakonodajne akte v, glede številnih situacij, ki se dogajajo po svetu, vendar ne vem, če se naše pobude dejansko upošteva. Mi imamo sedaj status opozovalke v OZN in kako lahko poskrbimo za to, da bodo dejansko upoštevali ideje, ki smo jih vključili v svoje številne resolucije. Hvala. Merci beaucoup. Je passe en... Hvala lepa. Besedo ima gospod Ponga. Hvala lepa. Na vse, gospod komisar. Rad bi vas eh, vprašal o prioritetah za leto 2012. Govorili ste tudi o Tihomorskem, o Tihem oceanu. Tam je kar nekaj PTOM-ov in zanima me, kakšen je predlog komisije, kar zadeva. Eh, pridržitvene sporazume z prekomorskimi državami in ozemlji. In eh, zanima me, kako bi lahko izboljšali povezave med Evropsko unijo in temi prekomorskimi ozemlji in državami. In vse ne pričakujem vaš odgovor. Hvala, gospod Neusser. Hvala, gospod komisar. V vašem prispevku ste jasno povedali, da delate na številnih področjih, kajk malo boste dobili tudi nova delovišča, kot je Slonokoščena obala in Severna Afrika, na kar nismo računali in zdaj sveda mi poslanci podajamo še nove predloge in še nova delovišča predlagamo in seveda vas res čaka herkulansko delo. In eh, najprej povem, da pozdravljam to, kar ste dejali. Mislim, da moramo še naprej izvajati pritisk še posebej na naše države članice, da dosežejo cilj 0,7 odstotka in mislim, da če bi šli po načelu shame and blame, bi šli morda korak naprej. Če Cipr lahko izpolnjuje svoje obveznosti, če Portugalsko ob veliki gospodarski in finančni krizi izpolnjuje svoje obveznosti, bogatejše države v Evropi pa ne, potem mislim, da moramo to izredno povedati. In jutri v imamo v um, zunanjem najbližjem odboru, srečanje s komisarjem Fulem. In če se pogajamo s kandidatkami za članstvo, z novimi državami članicami, mi mora biti jasno, da bomo k malu od njih pričakovali, da tudi kar zadeva razvojno pomoč, čim prej dosežejo evropsko raven, nič se ne odstotko, to seveda ne more biti nek eh, pristopni kriterij, ampak povsod mislim, da moramo izpostavljati ta cilj, ki ga želimo doseči. Veseli me, da komisija in naš odbor skupaj nastopata, eh, da bomo skupaj dosegli to, da bo civilna družba močnejša in da bomo na ta način tudi omogočili boljše delo vlad. Boljše delo vlad zame pomeni tudi to, da socialni sistemi, sistemi zdravstvenega varstva in zdravstvenega zarovanja v teh državah bistveno izboljšamo. Imamo Kongo, ki je zelo, zelo bogata država, nima pa nobenih lastnih davčnih prihodkov, ker nimajo pravega finančnega sistema. Tako da mislim, da bi tu morali dati več na to. Še posebej pa mislim, da je potrebno v to razpravo vključiti hitro rastoče države. Če se borimo proti smrtnosti otrok, če pogledamo število otrok in mater, ki umirajo v Indiji, da je to ta številka večja kot v celotni podsaharski Afriki, potem mora biti tema. Ne moremo dajati razvojne pomoči državi, kot je Indija. To seveda podpiram. Ampak država, ki ima jedrsko orožje in ki ima najbolj ambiciozen vesoljski program, potem mislim, da morajo tudi elite in odgovorni na vodilnih položajih dati več na ta vprašanja, kar pa zadeva davek na finančne transakcije. To imamo že večino v Evropskem parlamentu. Veliko zamislijo o tem, kako ta davek eh, porabiti. Davek na finančne transakcije je prezapleten če bi to pomenovali davek proti revščini, potem je jasno, zakaj želimo ta davek in da je jasno, da bo ta denar prišel na naše področje in da se bo izdajal za potrebe razvoja. Še zadnja zadeva. Danes smo imeli zelo dobro razpravo o povezavah med eh, vojaškimi posegi, humanitarno pomočjo in tako naprej. In to vidim nek trend, ki razvojno politiko, humanitarno pomoč in eh, vojaško opcijo vedno bolj eh, meša in humanitarni element podreja vojaškim elementom. Mislim, da je pomembno, da se humanitarno pomoč striktno loči od vojaških eh, posegov. Hvala lepa. Dobro, mislim, da smo že zaključili. Samo izjemoma dam besedo še enkrat. Uh, gospe Gres. Govorim v imenu kolega, ki je v Indiji in želel zastaviti konkretno vprašanje o tem, kaj so vaše konkretne zamisli za finančno perspektivo, naslednjo finančno perspektivo, kaj konkretno menite o arhitekturi teh finančnih inštrumentov, naprimer, kako bo ste reformirali DCI, e? kaj torej menite na tem področju. Merci beaucoup, monsieur Pibalc. Hvala lepa, gospod Pibalc, izvolite, beseda je vaša v zaključek. In želim vam veliko sreče. Ja. Na začnem s tem, da povem, da je razvojno sodelovanje verjetno najzapleterejše področje od vseh in uh, vedno se je treba odzivati na številna vprašanja in vedno ne moreš dati najbolj zadovoljivih eh, odgovorov, čeprav bi želel, ampak bom skušal kar se le da odgovoriti na jasno, dati jasno odgovore na vprašanja in vsaj neko pogled v druga. Kar zadeva vprašanje, o šestih milijardah in o nezadostni koordinaciji, usklajevanju in porazdelitvi dela med 27 terico in komisijo. Na terenu zdaj stvari že izboljšujemo. En primer je bil Haiti, zdaj je slonokoščena obala, tudi tu bomo imeli skupne programe. Enako velja tudi za Južni Sudan in mislim, da bodo to primeri, kjer bomo to lahko pokazali ampak eh, da bi spravili vso mašinerijo v tek, pa bo seveda to zahtevalo kar nekaj naporov. Izpolniti moramo dva predpogoja. Sprejeti moramo najprej, da imamo skupne dokumente za strategije do posameznih držav, da imamo enotna stališča glede držav. To je morda še enostavno doseči. Drugo pa je eh, skupni programski cikl. In tu vsaj zaenkrat ni bilo zadostne pripravljenosti. Imeli smo srečanje generalnih direkcij in bilo je kar nekaj negodovanja nad tem. Bomo poskusili, ampak če zadeva ne bo funkcionirala, potem ne moremo, omogočiti, ne moremo dovoliti, da se denar izgubi in potem bomo morda vendarle podali evropsko zakonodajno pobudo na tem področju, kajti tu ne gre toliko za problem nacionalne soverenosti, ampak eh, je resnično treba kar se da odgovorno postopati z davkoplačevalskim denarjem. Tako da mislim, da bi tudi tu lahko z vidika učinkovite porabe davkoplačevalskega denarja podali zakonodajno pobudo za skupne programske. Eh, cikle, kajti pomembno je, da ne izgubimo teh 6 milijard. Kar zadeva MSP, je lastnino, Nirči zastavil vprašanje, ki je s tem povezano. Mislim, da moramo, kolikor se le da, razmisliti o teh vprašanjih v sporočilu o modernizaciji razvojne politike, prav tako pa. mislim, da bi bilo potrebno bolj natančno opredeliti vprašanja lastništva eh, MSP-jev. Napredek je zelo majhen in vemo, da če teh reform ne bo v državah, ne bo dejanskega napredka konec koncev. Tako da bomo vsekakor skušali, kolikor se le da te stvari um, odraziti, kar zadeva znanost. Mislim, da bo zanimivo dobiti več informacij. Seveda izvajamo določene znanstvene projekte v okviru sedmega okvirnega programa, tudi v kontekstu razvojnega sodelovanja. To niso neke velike številke, ampak eh, vsaj skušamo spodbujati znanstveni pristop do posameznih držav. To bi lahko bilo zanimivo v prihodnosti. Vsekakor bomo pripravili besedilo, kar zadeva to področje, kar zdaj je pobudo za transparentnost s komisarjem Barnjem sem bil v stiku pred uh, kratkim časom in tudi on podpira ta naš predlog za zakonodajni predlog jeseni seveda je pomembno poročanje od eh, posamezne države do posamezne države. Vsekakor pa moram reči, da ne vidim nikakršnih razhajanj med njim in menoj presoj vplivov je še v pripravi. Novice pa mislim, da so kar dobre, mislim, da ne morem obljubiti, da. bomo prišli ven zakonodajnim predlogom v letu 2012, ampak zakon delamo v tej smeri. Naj to vzamem kot obljubo? Ja, z moje strani vsekakor ja. Lahko pa mi tudi ne uspe. Jaz sem odgovoren za usklajevanje politik na področju razvoja. Jaz sem torej tisti, na katerega morate vsa vprašanja sloviti, če stvari niso ustrezno izvajanje, jasno je, kdo v komisiji je za to odgovoren. Ampak eh, v tem trenutku moram reči, da bi bil zelo presenečen, če ne bi prišli ven s tem predlogom. Dinamika je kar pozitivna, morda so tu določeni detajli, ki še niso dorečeni, ampak stvari gredo v pravo smer. Lahko prosim za pojasnilo na to temo, gospa predsednica? Hvala. Ja, pa ne zdaj le. Tako da odgovor je, da delamo na tem. Več pa ne morem reči, dokler še poteka presoja vplivov. Sva predsednica, se prečujem, res bi prosila, ker uh, mi nekaj ni jasno. Ja, na hitro, prosim. Obljubili ste, da boste storili, kar se le da, da boste dali predlog uh, v zvezi z predlogom Dodd-Frank. Dodd-Frank je, je sestavljen iz dveh delov. En del zadeva transparentnost in boj proti korupciji na tem delu Barnier. Drug vidik pa, je, pa so uh, tako imenovane konfliktne kovine, uh, načelo dobrega gospodarjenja. In on tega ne počne in ali bi ga lahko prosili, da to stori, kajti vaša obljuba nam, mislim, da je vezana bolj na tako imenovane konfliktne kovine, ne pa toliko na vprašanje transparentnosti. Hvala. Ja, sprejemam ta vaš eh, predlog eh, in ja, imate prav, komisar Brnje ne dela na teh tako imenovanih konfliktnih kovinah, tako da zaenkrat se soočamo na poročilo o posameznih državah in to je bistvo, ampak eh, ja, lahko obljubim, da bom na tem delal vse, kar zadeva potencijalne mm, načine za doseganje napredka, go, govoriti v en glas. Ja, imeli smo javno razpravo, rečeno je bilo, da je veliko glasov, ni pa sporočila, sam bi rekel, da stvar ni ravno tako huda. Vsekakor pa moramo zagotoviti, kar se da veliko podpore, visoke predstavnici in službe znanja delovanja, ki resnično skušajo dajati od sebe enotno sporočilo, če ni, če dvigne vedno v en glas, tako da mislim, da jim moramo zagotoviti vso podporo, kar se le da, kajti tu so tisti problemi. Kar zadeva razvojno sodelovanje, bi rekel, da potrebujemo še določeno nijansiranje, ampak eh, pri znanih odnosih mislim, da moramo vsekakor zagotoviti podporo eh, službi za znanje delovanje, da bodo lahko dosegli eh, svoj potencial, kajti tu mislim, da mm, nam največ ujde. Potem, kar zadeva pedagoške vedike, pripravljen sem iti na kakršenkoli odbor in eh, sodelovati na razpravi, kajti glede proračunske podpore mislim, da se strinjamo, stvari gredo v pravo smer, vemo, kaj treba storiti ta odbor in tudi jaz to vemo in mislim, da moramo predvsem drugim razložiti, kaj so prednosti in tveganja, mm, mm, predvsem kaj so prednosti te metode in zakaj bi jo in kako bi jo morali uporabiti še naprej v prihodnosti. Kar zadeva inovacije. glede Istanbula. Ja, to je možnost za boljšo obravnavo teh politik. Dejstvo pa je, da imamo države, kjer je treba praviti več dela in uh, morda kdaj pa kdaj tudi na neortodoksen način, da se na ta način zagotovi boljše rezultate, kar pa zadeva inovacije, uporabo najboljših eh, pristopov tudi znanstvena. Eh, tudi znanstvene skupnosti s tem se tudi strinjam. Kar zdaj 27. njeno politiko, mislim, da je kritični element še naprej proračunska podpora. Če bomo imeli nek skupen dogovor in izvajanje proračunske podpore, potem mislim, da bomo naredili pomemben korak naprej. Potem pride dogovorni programski cikl in pa skupni strateški dokumenti. In mislim, da tu stvari tečejo kar uredi. v redu. Eh, ko se pogovarjamo z državami članicami, ko jih obiskujem, vidim, da ni ne vem kakšnih velikih razlik v pristopu, ko pa gre za dejansko izvajanje, pa vedno pridemo do težav. E, tako da v bistvu se ne prepiramo in v svetu ni toliko različnih e, raznolikih idej, ampak izvajanje je tisto, se, kjer se razlikujemo in tu ležijo ključni izzivi. Kar zadeva nerdživa vprašanje, bom prosil svoje službe, da e, za. E, neuradnim dokumentom, delnim dokumentom eh, začnemo obravnavati to, kajti dejstvo je, da se ta neformalni, da se siva ekonomija formalizira, eh, tudi vključujoča rast. Dokler to ni formalizirano, to pač v vsakem primeru ni vključujoča rast. Tako da to je tudi s tem povezano in tu si bomo resnično prizadevali za to, da odgovorimo na to vašo pobudo. Eh, nova struktura kanadekcije DEFKA bo tudi eh, usmerjena v zagotovljanje ustreznih analiz, ki mislim, da moramo storiti več. Mislim, da je težko zahtevati od eh, komisarja za razvoj, da eh, takoj odgovori na poročilo podimata. Eh, sam sem že prebral to poročilo in moj eh, sodelavci tudi. Dejstvo pa je, da potrebujemo ustrezno analizo in potem se bomo vrnili k tem vprašanjem. Kar zadeva prenosljivo skrbo s hrano in špekulacije na tem področju. Tu vsekakor podpiramo aktivnosti Francije v okviru G20, ki skuša to vprašanje reševati. Uspeh tu mislim, da bo omejen. Pa če pogledamo, kaj se dogaja na terenu, to še posebej velja z vedika, da smo mi spremenili svojo politiko in kažemo bistveno večji interes za kmetijski sektor in v številnih državah v razvoju so razmere boljše kot v letu 2008. Tako da ne gre za to, da bi morali biti ne vem kako zadovoljni samo se, sami seboj glede tega, kar nam je uspelo doseči na področju zasljive oskrbe s hrano, ampak stvari so boljše. Eden od razlogov, zakaj smo podprli to pobudo za eno milijardo, je, da je bilo kar nekaj uspešnih rezultatov v številnih državah v razvoju. Zato menim, da če svoj pristop do trajnostne podpore kmetijskemu sektorju okrepimo, potem eh, mislim, da bi se veljalo osredotočiti na to in bi lahko posamezne države, kmetje, lahko proizvali dovolj, da prehranijo sami sebe in tudi celotno prehransko verigo. Eh, zaenkrat moram reči, da odgovori, ki dobivam, niso zaskrbljujoči, potencial za prihodnost pa je velik. Kar zadeva socialno klauzulo. Ja, k temu bi se vrnil kasneje, ker tudi vrnik je govorila o tem tako da se bom k temu še vrnil. Potem, kar je vprašal Mark. Naprej se zahvaljujem za te prijazne besede, glede ključnih zadev pa mm, mislim, da moramo biti zelo zahtevni, kar zadeva temeljne vrednote. Razumem, da so določene provokacije na naš uh, račun tem se ljudje v teh državah ne strinjajo, tako da mislim, da ne smemo se eh, vdati tem provokacijam. Dejstvo pa je, da proračunske podpore ne bi smeli upravljati, ko gre za kršitev človekovih pravic. In to nima nobene veze z našimi partnerskimi državami. Gre pa za to, da morajo biti dosledni pri delu in zato se sam tudi prizadevam za dosledno proračunsko podporo. Če bomo septembra imeli to sporočilo, uh, imeli sklepe sveta in ukrepali enotno, potem ne sme Nemčija iti po svoje in mi ne smemo čakati in tako naprej. Skratka, mislim, da je zelo jasno, da moramo delovati kot Evropska unija v en glas. Dejstvo pa je, da ko prihaja do upada predeva na področju človekovih pravic, potem mislim, da moramo spremeniti obliko pomoči. Ne gre za to, da bomo ljudi kaznovali, ampak ne moramo posodelovati z vladami, Eh, s katerimi se v temelju ne strinjamo in kjer eh, so trendi negativni, tako da se popolnoma strinjam s tem pristopom. In mislim, da tu potrebujemo nekaj potrpežljivosti. In mislim, da ne sme izgledati, kot da kar tako naskakujemo različne teme. Ten globalni sklad. Eh, v poročilu je zapisano, da vsaka država članica začne iti v svojo smer in upam, da se to ne bo nikoli več zgodilo, da bomo najprej razpravljali o zadevah, potem pa šele ukrepali. Enako velja tudi za človekove pravice, o tem moramo razpravljati in potem sprejeti odločitev. In v tej fazi mislim, da se postavljamo v zelo težak položaj drug drugega. Tako da to je ena stvar, ki jo velja spremljati. Potem, kar zadeva OZN. Ja, tu bi nekoliko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 In zato potrebujemo možnost, kot opozovalci, da spregovorimo pred OZN. E. Mislim, da s tem ne zahtevamo preveč. Mislim, da smo podali vse potrebne obrazložitve in tudi povedali, gledajte, če imate še kakšna druga vprašanja, pridite in vprašajte. Smo pa tudi povedali, da je to za nas ključnega pomena. In potem, ko bo glasovanje na vrsti, upam, da bodo države AKP nas podprle. Če nekateri ne bodo nas podprli, potem bi dejansko dejal, da ime vseeno za partnerje. Ampak rekel bi, da mm, moramo to pač pustiti v preteklosti. Mislim, da smo se naučili nekaj iz tega in mislim, da moramo pač eh, še naprej razlagati situacijo. In ja, nihče danes ne more reči, da ne moremo in ne znamo razložiti, zakaj je to pomembno, kakšna je narava tega glasovanja. To smo storili na vseh ravneh, OZN, vlade, na najvišjih ravneh smo to storili in ne morem reči, da smo kakorkoli najmanjšo državo v OZN postili v strani. In glasovanje, ki prihaja, bo vsekakor mislim, da pokazalo, kdo z nami želi delati, kdo ni toliko zainteresiran za to. Ne pravim pa, da ne ostajamo pri prostem glasovanju. Vsaka država ima pač svoje mnenje. Moja percepcija pa je ta, da so naši partneri kar zadovoljni z odgovore, ki so jih dobili. In eh, ja, naučiti se pač moramo, da če želimo pozitivni izid glasovanja, je treba pač z ljudmi govoriti in stvari razlagati, razlagati, razlagati in tu pa tam pride tudi do neprijetnih vprašanj. E, zakaj ste to in to spremenili, zakaj ste eh, sprejeli Lizbonsko pogodbo in tako naprej, da biti torej vprašanje in jih je treba odgovoriti. To pravim, da ne smemo gledati preveč nazaj in mislim, da moramo, se moramo pripraviti na pozitivni izid glasovanja. Kar zdaj od 0,7 odstotkov, mislim, da bi to bilo vsaj zelo koristno, to poročilo o tem, kdo uh, zagotavljanje 67 odstotkov in to ne. Ali lahko drugi prisilimo to odgovore? Ne. To gre pred predaleč v nacionalno suverenost. Tudi z Romunijo sem govoril in rekel, da ja, do leta 2015 nam bo uspelo. In vsaka nova država članica je to rekla. Ampak zdaj smo leta 2010. Imamo težave tu in tam in tako naprej. In mislim, da je edini način pač eh, takšno natančno poročilo parlamenta, eh, pritisk, z drugih držav, tako naprej, da ne sme izgledati, kot da Evropska unija sili v to, ampak da predvsem eh, vabi k eh, prevzemu vodilne politične vloge. Kar zadeva rodarstvo, o tem sem že govoril, koliko se le da, potem eh, no, vprašanja ne slišimo, komisar odgovarja, ja, jaz sem, tako da ne morem soditi vsakega predloga. Eh, kar tako moja služba bo zdaj strukturirana, tako da bo eh, tudi uspela slediti vprašanjem političnega usklajevanja. Govorili smo o pravicah iz intelektualne lastnine in tudi sam sem govoril o tem, kaj to pomeni za države v razvoju. Še posebej smo govorili naprimer o zdravilih, o dostopu do zdravstva in tako naprej. Tako da ne vem, lahko me bodo preglasovali, ampak vedno mislim, da je vedno treba biti kar se da jasen glede teh vprašanj v kolegiju komisarja. Mislim, da je jasno sprejeto, da to je moja vloga in vloga moje e, službe. Tako da ne podajamo predlogov v tej fazi, temveč e, delujemo kot eh, nekakšen varuh za to področje. Mislim, da stvari gredo v pravo smer. Predsednica Strifler je vprašala o pogojevanju pomoči. Ja, mislim, moramo biti mnogo bolj eh, pogojni s svojo pomočjo, kajti konec koncev to potem onečuje našo verodostojnost doma. Nič ni narobe, če se z ljudmi pogovarjamo odkrito in eh, iskreno, ampak eh, pomembno je, da smo odkriti sami s seboj in z našimi partnerji. Gospa Sagitin je vprašala, kaj je vključujoča rast. Ja. Zame to pomeni, da če ustvarimo več eh, javnih dobrin, potem je tudi več eh, bogatstva porazdeljenega med državljani preko socialnih služb. Če imam več rasti, imam socialne sisteme, ki bolj enakopravno porazdelijo prihodek med eh, prebivalstvom. Temu bi rekel, torej vključujoča rast. To ni eh, rast BDP kot taka, ampak koliko te rasti BDP-ja se prerasporedi na celotno družbo. Pobuda za surovine, mislim, da to besedilo ni bilo tako slabo. Ta pobuda ni bila namenjena temu, da bi se udalili od eh, doslednosti politik za razvoj, ampak mislim, da je bilo to čisto korektno z tega vidika. Kar zadeva zasedanje v zemlji, v zemlji, v tem trenutku mislim, da podjetja iz EU tega ne počno. Saudska, kitajska in indijska podjetja so najbolj odrežena v to. Edini način, kako rešiti to vprašanje, je popolna transparentnost vseh poslov za zemlišči, kajti države v razvoju včasih menijo, da preveč pogojujemo stvari in da ne razumemo, kaj se dogaja. Mislim, da je transparentnost edina prava pot. Vsako poslo je treba pač objaviti, potem se ve, kdo je v to vključen, kakšni so pogoji in koliko od tega je dejansko neoprečeno zasedanje o zemlji. Ker pravi verovnik, strinjam se s poročilom za leto 2012. Ja, to je odgovor. Mislim, da je to pomembno vprašanje. Mislim, da to je to bilo in ostaja pomembno vprašanje. Gre za horizontalno vprašanje, tako da mislim, da bi si morali prizadevati za eh, objavo sporočila v letu 2012. Sam si bom za to prizadeval vsekakor. Gospa Teoharos, vsekakor cenim to, kar dela Cipr. Mislim, da nas to navdaja z upanjem, da bodo te države, ki so stopile po letu 2004, tudi sledile temu, kajti to vsaj kaže, da imamo neko vodilno državo na tem področju in vi ste ne le na tej spodnji meji, ampak celo više. Kar zdeva Istanbul, to je dogodek OZN in. Uh, verjamem, da mora sodelovati celotna EU. In sam se nisem zavedal tega, kar ste dejali. In če je res, da ena od držav članic EU ni bila povabljena na dogodek OZN, eh, moram reči, da sem zelo presenečen in ne bomo to vprašanje vsaj kar obravnavali. No in eh, Nerč je tudi dejal, da delegacija EU vključuje tudi delegacijo Evropskega parlamenta, tako da skušamo zdaj ugotoviti, kako rešiti to vprašanje ustrezne porazdelitve sestave delegacije Evropske unije. Tako da bom vsekakor preveril, kako in kaj in eh, zagotovil tudi ustrezno zastopanost. Mm, tudi kar zadeva vse države članice EU. Upam, da bo temu tako. Upam, da bo temu tako. Prepričan sem, da bo temu tako. vprašanje, gospod Kejto, na to sem že odgovoril, kar dela priporočila. Bil sem v Uzbekistanu, zato nisem uspel sodelovati na razpravi v parlamentu. Prav tako obžalujem, da je v tem poročilu parlament dobil tis, da vaših priporočil ne upoštevamo. To bomo vsaj kako izboljšali in eh, mislim, da je edino prav, da vam obljubim, da bomo stvari izboljšali in da bomo upoštevali priporočila parlamenta seveda ne bomo vedno enakega mnenja, vsekakor pa mislim, da morate imeti občutek, da mm, vas upoštevamo, kar pa zadeva konferenco o CO2, mislim, da ni nekakršnih razhajanj v naših mnenjih. Mm, potem vprašanje gospoda Ponge. Govorili smo o prekomorskih eh, državah in ozemljih v Nomeji in eh, da pripravljamo dokumente in v tej fazi moram reči, da gremo v smeri, o kateri smo razpravljali. razpravljali. Težava teh PTOM-ov je, da so tako majhne, da ko spostaviš neko strukturo, potem vidiš, da je težko uh, te stvari umestiti. PTOM-i so države in ozemlje, ki so blizu Evropski uniji, ne geografsko, ampak drugače in uh, to želijo tudi ostati. Gospod Neusser, uh, Res je, da so pred nami res eh, izjemni izzivi in uh, mislim, da smo na preizkusu, uh, tako jaz kot uh, vaš zbor. Dogodki v Severni Afriki mislim, da kaže na to, da moramo vedno skrbeti za to, da ravnoteže ne bo šlo zgolj v smer eh, najbližje okolice, katere na države so tudi eh, drugot. Zdaj vsi govorimo o Severni Afriki in pozabljamo na to, da imamo bistveno bolj brezupne države, kjer moramo nadaljevati s podporo in pomočjo. Tako da nov izziv vsaj okar kaže na to, da ne smemo pozabiti najrevnejših držav in sem dolžen spoštovanjem do problemov v Severni Afriki, bi dejal, da gre tam manj za vprašanje razvojne pomoči, ampak bolj za eh, podporo dobremu eh, vodenju in upravljanju in tako naprej imamo potem korak glede države Sahela in, in potem še ostale subsaharske države in ljudje, ki umirajo od bolezni, zaradi katerih ne bi smeli umirati. Tako da razvojna pomoč kot proces, ki je v teku, mislim, da morda bi lahko razvili nekakšen aki na področju razvojnega sodelovanja, kar zadeva na katere države naj bi se osredotočili. Mislim, da moramo začeti pri najbolj ranljivih državah, tistih najbolj krhkih, najmanj razvitih državah in potem videti, kako daleč lahko gremo. Ker zdaj v države kot je Indija, bi rekel, da Evropska unija tam ne bi smela več dajati razvojne pomoči. Ne pravim, da ne države članice in to je razlika, ampak Evropska unija, mislim, da mora pomagati tistim najbolj ranljivim državam v, tudi v najbližji prih, bližini eh, Kitajska, Indija, ja, tam bodo vedno neke sive lise, hude revščine, ampak eh, mislim, da je Evropska unija tista, ki bi se morala osredotočiti predvsem na najbolj ranljive države in na eh, regije. V tem predlog, kar zadeva davek na finančne transakcije, v tej fazi mislim, da potrebujemo podporo Francije v G20 in v G8. Francija kot predsedujoča G20 eh, dela na tem in seveda jim želim veliko uspeha. Vsekakor pa mislim, da moramo razmisliti tudi o tem, kakšen bi lahko bil odziv, če uspeha v pogajanjih ne bo. In s tem bi torej zaključil, kar zadeva ta davek. Mm, Evropska unija kot eh, celota zaenkrat ne zagotavlja vojaške podpore, komisija ne zagotavlja vojaške podpore. Zagotavljamo humanitarno pomoč in razvojno pomoč. Delamo pa na tem, da bi to dvoje bistveno bolje povezali in samo koščena obala bo vsekakor najboljši primer tega. Nimamo pa navade vsaj do daje, nismo imeli, da bi povezovali ali sploh govorili o tem. To ni naša naloga in tudi ne vidim nekakršne tendence, da bi se to dogajalo, kajti morda bi lahko rekel, da bi nekatere države članice lahko to počeli, ampak ne vidim, da bi to počeli. Naš eh, podpora je usmerjena v humanitarno pomoč. Mislim, da se niti na ravni držav članic ne osredotočimo na vojaško pomoč. Naslednja finančna perspektiva, ker zdaj mi izmanjkuje časa. Imel sem govor v odboru Sure, prav tako mislim, da so moja stališča eh, jasna. V kolegiju bomo imeli zdaj seminar 4. Eh, in 5. Na vrsti je večletni finančni eh, okvir in pogajanje o tem in nameravamo pripraviti predlog in ga sprejeti 19. oziroma 30. junija. To torej pomeni, da v tej fazi ne morem reči več, kot sem dejal v odboru Sure, tako da. Lahko, gospe Keller, odgovorim samo da. Naj se posvetuje s kolegi v tem odboru. Hvala lepa, gospod Pibalks. Uh, naj samo povem, gospod komisar, da ste v tem odboru prisotni bolj kot nekateri naši člani in to vsekakor cenimo. Merci beaucoup. Lepo prosim, kmalo bomo pri glasovanju. Prosim za tišino. E, tisti, ki želite odite, oditi, prosim, odidite sedaj. Danes bomo glasovali izključno elektronsko. Zelo hitro bomo začeli, prosim. Ah, come on. Voilà, nous allons procéder au vote. Le temps... Gremo k glasovanju. Imamo 15 minut za glasovanje. Ali imate vsi kartone? Kartice? Ali lahko prosim začnemo? Imate pripravljene kartice? Najprej preizkus, test. Glasujemo.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

gospodeva. Ça marche pas? Ah, encore une. Še ena manjka. <laughs> Ba Veronik. <laughs> voilà. Veronik. Samo na njo smo še čakali. Še nekdo, še nekdo. Okay. A, saj je. Dobro, ne premikajte se več, ne dihajte več. Konec glasovanja. Donc, Skupna kmetijska politika proti letu 2020, odziv na prihodne izzive povezane s hrano, naravnimi viri in ozemljem. Začeli bomo s predlogom spremembe 1. Kdo je za? Smo rekli, da je elektronsko, prostite elektronsko glasujemo. Ah Meni so rekli, da bo vse elektronsko glasovanje. Ne, temu ni več tako, ne bo vse elektronsko. Torej, z dvigom rok. Kdo je za? Kdo je proti? Sprejeto. Preverjajmo, prosim. Preverjam. Kdo je za? Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Amandma dve. Kdo je za? Proti? Preverjamo. Glasujemo. Ki, ki rezi enormemo, si vu povije leta. To je en odmev zaradi telefona. Voilà, le vote est clos. Konec glasovanja. Rejeté. Zavrnjen. Predlog spremembe 3. Kdo je za? proti vzdržani sprejeto štiri za proti vzdržani sprejet predlog spremembe pet doj za proti ne vem bomo preverili začetek glasovanja konec glasovanja zavrnjen. Ustni amandma, ki ga nadomešča, je v treh delih. V treh delih, ločeno po treh delih. Prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Kdo se je vzdržal? Mislim, da je zavrnjeno, vendar je bolje, da preverimo. Preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Tretji del. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog spremembe šest. Gremo takoj na predlog spremembe 13. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 14. Kdo je za? Proti? bomo preverili, ni jasno. Mislim, da je zavrnjeno, bomo preverili. Začete glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjen. Z enim glasom. Tesno. Predlog spremembe, ustni predlog spremembe, dve. Kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejet. Amandma 21, doj za, proti, vzdržani, sprejet. 22, doj za, proti, preverjamo začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 23. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 24. Kdo je za? Proti? Preverjamo. Preveč tesno je. Začetek glasovanja. Konec glasovanja zavrnjen. Vedno je na tesno, kadar gre samo za en glas, raje preverim. 28. Kdo je za? 25. Se upravičujem, pravi predsednica. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Amandma 28. Kdo je za? Proti. Preverjamo začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. Mo pri predlogu sprememb 33. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Mislim, da je zavrnjeno. Nisem prepričana. Če ste za to, bomo preverili začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjen. Na to 34 doj za, proti, vzdržani, sprejet. 35 doj za, proti, vzdržani, sprejet. 36. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Amandma 37, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 38, kdo je za? Proti? Vzdržani bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 40 do je za, proti, vzdržani, ne, to je težko. Preverjamo začetek glasovanja, konec glasovanja. Zavrnjen. 43 do je za, proti, spet isto. Kdo se je vzdržal? Bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Tišina, prosim. 41 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 39. Kdo je za? Ta je brezpredmeten. Ne? Ne? Torej glasujemo o 39. Kdo je za? Proti? Kdo se je vzdržal? Mislim, da je zavrnjeno. Bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Amandma 42, doj za. Proti, vzdržani, zavrnjen. 44 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe, ustni predlog spremembe 3, kdo je za? Proti, vzdržani, bomo preverili začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjen. Amandma 45 do je za, proti, preverjamo. Glasujemo. Zglasovanje. Sprejet. 47 do je za, Prostite, ta je brezpredmeten, pravi predsednica. Smo pri 48. Predlog spremembe 48, prvi del. Kdo je za? Proti? Kdo se je vzdržal? Sprejeto. Drugi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Amandma 49. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Sedaj pa še o mnenju. To moramo tako in tako opraviti elektronsko. Kdo je za? Glasujemo najprej, pravi predsednica. Konec glasovanja. Sprejet. Najlepša hvala.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 Euh, s'il vous plaît, si vous pouviez sortir. Prosim, če odidete tiho. Nous voudrions continuer la réunion. Radi bi nadaljevali, prosim, nadaljevali s sestankom. Zbrano, mirno. Merci de respecter les gens qui veulent terminer la réunion en silence. Prosim, če lahko je spoštovanja do ljudi, ki bi želeli nadaljevati sestankom, mirno odidete z dvorane. Thank you. Eh, kot je bilo eh, to rečeno na zadnjem sestanku, Imamo danes še drugo izmenjavo mnen eh, in eh, sicer eh, glede poročila gospoda Kačmareka in sicer gre za razvojno politiko, opredelitev strateške usmeritve Evropske unije in to je dobra priložnost za poglobitev razprave. Eh, prav tako bi vas spomnila na študije, ki je, študijo, ki je naročila komis, eh, naš odbor. Eh, te kopije študije so bile razdeljene. Naj dam besedo poročevalcu za nekaj trenutkov, gospodu Kačmariku. Hvala lepa, hvala gospa predsednica. Zelo vesel sem, da imamo še enkrat priložnost, da se ukvarjamo s to temo in sicer povečevanje učinka razvojne politike EU in eh, veliko nevladnih organizacij me kontaktira različne organizacije, ki jih zanima zelena knjiga in tako dalje. Tako da je to odlična priložnost. Razpravljali smo tudi o vprašanju tako imenovanega blendinga, eh, kombinacije različnih oblik eh, razvojne pomoči, kar pa zadeva zeleno knjigo. Eh, do nje je prišlo v širšem kontekstu, kot ga zarisuje zgolj ta dokument in sicer v kontekstu še drugih sklepov Evropske unije, naprimer v okviru večletnega načrta, finančnega načrta ali pa proračunskih finančnih instrumentov in tako dalje. Zelo širokem kontekstu torej. In tu ne bi ponavljal tega, kar je že bilo rečeno na prejšnjem sestanku, temveč eh, spregovoril samo o tistem, kar je najpomembnejše. V po mnenju parlamenta in tudi kakšen, kakšno naj bo sporočilo parlamenta. Prvič, o tem smo že razpravljali in sicer menim, da je potrebno spomniti, da ima Evropska unija zelo soliden okvir razvoja. O tem To je že bilo predmet razprave s svetom in s komisijo in sicer v kontekstu evropskega soglasja za razvoj. Drugič, imamo tudi natančno definicijo ciljev te politike, ki ga najdemo v Lizbonski pogodbi. Gre za odpravljanje, eh, izkoreninjanje revščine. In eh, sicer eh, ne glede na to, ali je to v pogodbi ali v drugih okvirih, eh, to ničesar ne spremeni. To je zapisano tudi v zeleni knjigi. Evropska unija skuša poiskati načine, kako povečati učinek razvojne politike EU. O tem smo razpravljali v Štrasburgu, eh, potem tudi glede na konferenco OZN. Eh, v zvezi z najrevnejšimi državami na svetu. In v Strasburu so nekateri govorniki opozorili na to, da so nekatere države v 40 letih uspele premostiti to oviro, ki jih loči od najrevnejših in prešle v kategorijo srednje razvitih držav. Razprava okrog rasti je pomembna in potrebna. Hkrati pa se moramo tudi zediniti o tem, kako naj ta rast, zlasti vključujoča rast, kako naj se jo tolmači in eh, ali je to potrebno povezati z, z nujo, da se odpravi socialne neenakosti. To ni samo rast samo po sebi. Rast eh, zaradi rasti to ne bo eh, potem ni česar pomenilo z vidika odpravljanja neenakosti socialnih neenakosti, potem so tu eh, fiskalna, davčna vprašanja. V Strasburg je prišel eh, Bill Gates in eh, zanimivo je bilo, kar je povedal v zvezi s temi vprašanji. Namreč prepričan je, da bo v nekaj letih prišlo do tolikšnih tehnoloških sprememb, da bo možno uvesti učinkovite finančne instrumente in sicer v tistih državah, ki jih še ne nimajo. Kar pomeni, da bo to priložnost, da se te finančne zmogljivosti tudi izkoristi in da to izhaja že iz samih lokalnih pogojev. Skušamo torej oblikovati, zgraditi sistem, ki je povezan s rastjo, tako imenovano vključujočo rasto, z izkoreninjanjem revščine, kar je naš cilj, ki je zapisan v pogodbi. Potem je tu še tretji pomemben element in sicer financiranje in izvajanje financiranja na področju zdravja, izobraževanja. Če tega ni, potem rast ne bo vključujoča rast to je samo omevno, gre za neobhodno, za eh, nujen pogoj, če želimo zagotoviti eh, to vključujočo razsežnost rasti, potrebno jo je povezati z odpravo revščine. Četrti pomembni element je, da Evropska komisija predlaga, da bolj izpostavimo rezultate in sicer tudi tiste kazalce, ki služijo oceni te učinkovitosti in to ne sme biti izraženo na preveč abstrakt način. Danes do povdne smo ravno razpravljali o humanitarni pomoči in veliko krat se zgodi, da se nekje zgradi naprimer šola in eh, realni učinek tega pa bo moč oceniti šele čez nekaj let. Najprej potrebno zgraditi, ob, zgraditi stavbo, potem tudi eh, najeti oziroma angažirati učitelje, ki bodo poučevali in tako dalje. In eh, sam prispevek izobraževanja bo moč zaznati šele čez ne, več let. Eh, ne smemo se osredotočati samo na to, da se hitro dosežejo rezultati in realizirajo rezultati, temveč da imamo v mislih tudi dosego dolgoročnih rezultatov. In začel sem že prejemati predloge sprememb, nekaj letih sem pripravil tudi sam. Potrebno je poseči po mehanizmu, amandmajev, prepričan sem, da jih bo veliko. Obljubljam vam, da jih bom potem analiziral na ustrezen način in predlagal kompromisne rešitve. Hvala lepa, gospod Kačmarek. Sedaj je beseda eh, na eh, poslanci, gospa Kretju. All, like to... Hvala. Najprej bi čestitela gospodu Kačmareku za to poročilo. Hvala za trdo delo, ki ga je vložil v pripravo tega poročila. Seveda mednarodna skupnost se sooča številnimi izzivi, podnebne spremembe, gospodarska kriza, varnost preskrbe s hrano in tako naprej. To so vse pomembne teme. In na osnovi vsega, kar smo že slišali v odboru Deve s tem v zvezi, vlada povedala, da je vpliv razvojne politike povezan s številnimi zadevami, ki so povezane z neravnovesi v državah v razvoju. Če želimo, da je razvojna pomoč eh, bolj učinkovita. Ko govorimo o neenakosti, imam s tem v mislih situacijo, ki se dogaja v državah v razvoju. To lahko pomeni neenakopravno spolov, velike razlike med socialnimi sloji in tako naprej. Mislim, da bi morali s tem v zvezi predložiti odločene amandmaje. Mislim, da je treba bolje spostaviti recimo enakopravnost žensk in drugih tem. To je pomembno omeniti, saj je ravno to vidik, ki je pomemben za odpravljanje revščine in za trajnostni razvoj. Poleg tega se mi zdi pomembno, da v tem poročilu spodbujamo dostop do osnovnih socialnih storitev, kot ste recimo zdravstveno izobraževanje. To je ključnega pomena za to, da dosežemo razvojne cilje tisočletja. Ko govorimo o investicijskih naložbah, ne smemo zgolj spodbujati države v razvoju, da Eh, spoštuje mednarodne standarde na področju okolja eh, in drugih stvari, temveč da morajo predvsem se tudi osredotočiti na človekove pravice. Poleg tega se moramo tudi osredotočiti na situacijo žensko, delimo pomoč in ne smemo pozabiti na invalidne osebe in moramo investirati v otroke in mladino. Po razpravi z gospodom Bibaksom sem zelo zadovoljna, da sem lahko v poročilu prebrala, da ste v poročilo vključili uh, vprašanje izobraževanja in uh, ozaveščanja v Evropi. Mislim, da je to zelo pomembno. Ljudje in vlade morajo biti čim bolj ozaveščeni. Oni so tisti, ki sprejemajo odločitve in morajo eh, vedeti, kako pomembno je, da dejansko dosežemo nič cela sedem odstotka BND do leta 2015. Mislim, da si lažemo, če rečemo, da bomo dosegli te cilje, saj se mi zdi, da je to skoraj da nemogoče. Vendar to je morda predmet neke druge razprave, ne pa za naš odbor. Hvala. Hvala. Gospa Sargentini, izvolite. Ja. Hvala čakala sem, da se najprej oglasijo liberalci, zato se nisem tako hitro oglasila. Hvala gospodu Kačmareku za odličen poskus, da bi zelo jasno zapisal, za kakšne težave gre. Vendar po drugi strani pa se mi zdi, da ni dovolj jasno zapisano. Gospoda Pibalksa sem vprašala, kaj pomeni vključujoča rast. In tega nisem vprašala kar tako prebrala sem vaš obrazložitveni memorandum, vendar mislim, da to ni dovolj. Če je to nova vizija Evropske unije oziroma Evropske komisije glede razvojne politike in če to pomeni, da da želimo rast, vendar rast ni nujno nekaj, kar merimo z odstotki in količinami, temveč da govorimo o občutkih, emocionalnih vidikih, kako bomo to merili čez 10-15 let, kako bomo gotovili, ali je bil ta pristop dejansko uspešen. Mislim, da to ni dovolj pametno zapisano. Poleg tega mislim, da je to lahko težava glede samega pristopa. Ne govorim o vašem mnenju, gospod Kačmar, govorim o tem, da gospod Pibak sedaj govori o novi viziji. No, vendarle smo sedaj v ekonomski krizi. Vse države članice krčijo svoje proračune in zmašujejo odstotke namenjene razvojni politiki, tako da moramo biti previdni, če želimo govoriti o bolj učinkoviti uporabi denarja vendar tega denarja manj, moramo to jasno povedati. Zdi se mi, da ste to nekako uh, upletli v formulacijo vključujoča rast. Rada bi torej bolj jasnejše formulacije. Zlasti besede, ki jih bomo pogosto uporabljali v prihodnosti. Gospod Cimer, izvolite. Uh, Hvala gospodu Kačmareku za njegova prizadevanja ko gre za poročilo, ki nam ga predstavi, mislim, da je to nekako eh, znak, da mi, ki smo poročevalci v senci in drugi, ki se ukvarjamo s tem poročilom, lahko podpremo večino stvari, vendar določene stvari moramo vseeno izpostaviti. Ne gre toliko za to, kar pravi gospod Kačmarek. Gre za vprašanje zelene knjige same torej, tega dokumenta z razpravo, ki ga je predstavila komisija. In sporočilo, ki ga bo komisija oblikovala, v njem je več negotovih vidikov. Komisija je dejala, da bo pripravila svoj dokument septembra, da bo to objavila septembra, vendar ta datum je bil predstavljen, prej je bilo mišljeno, da bo prej objavljen. No, ko se gledate obe študi, ki ste nam bili danes predstavljeni, nova razvojna politika EU z boljšim vplivom, če se gledate nemško in angliško različico, potem vidite, da je prišlo do težav. In sicer gre za vključujočo gospodarsko rast. Tako piše v angliški različici, v nemški različici, pa celo na slovu piše, da gre za širšo gospodarsko rast. Torej, pogovarjamo se o rasti, o gospodarski rasti, ki sploh ni dobro definirana. Kaj, o čem govorimo, ko govorimo o ekonomski rasti? Ali je to ekonomska rast, ki bo vključevala vse sloje družbe? kaj bi seveda pomenilo, da, da, potrebujemo, eh, eh, da bi potrebovali reformo distribucije eh, prispevkov, sredstev, da bi od bogatih denar prihajal krevnim. Ali pa gre za širšo gospodarsko rast, kar pomeni, da bomo imeli več gospodarske rasti in potem bomo lahko s tem zadovoljili vse svoje potrebe. Mislim, da je ravno to srčika problema in sicer, da ne vemo, o čem se pogovarjamo. In potem je še nekaj, še zadnja točka, ki želimo omeniti. Mislim, oziroma predvidevam, da mora komisija tu nam utreti pot, ne pa da se obo otavlja. Mora jasno predstaviti, zakaj gre, tega pa trenutno ne počne. Gospod Kačmarek je uporabil več različnih izrazov in je dejal, da bi morali predstaviti amadmaje, zato da bi bile zadeve bolj konkretno zapisane. In morda gremo v različne smeri, ne vem. Pogovorila se bom s gospodom Kačmerokom in upam, da bomo rešili vsi skupaj v isto smer. No, vse bomo o tem pogovorila. Sveda si želimo, da se borimo proti revščini z vsem tem. Komisija mora tudi upraviti svojo domačo nalogo glede same pojasnitve te konkretne točke. Poleg tega bom predstavila določene amadmaje. glede javnih storitev. Saj ne gre le za zasebne sektor, ki ga želimo vključiti. Pri razvojni politiki moramo vključiti tudi javni sektor. Torej, mislim, da moramo izpostaviti vprašanje tega, da dobimo podporo za najmanj razvite države, pač glede na, vo na Washingtonski konsens. Imamo potrebo potem, da EU predstavi zelo konkretne predloge in pri tem upošteva stvari, ki so se zgodile v nedaljnih pa nekaj letih. Podgerens. Rad bi se navezal na več stvari, ki smo jih slišali v zvezi z odličnim poročilom gospoda Kačmareka. Poleg tega pa bi tudi sami nekaj povedali glede vključujoče rasti. Gospa Sargentini ima prav, ko pravi, da, da tu uporabljamo neke termine, za katere ne vemo točno, kaj pomenijo. Torej, nijamo vsi enakega tolmačenja teh terminov. Torej, lahko zgolj ugibamo, zakaj gre in zadeve s postopkom eliminacije določamo. Uh, Ali je vključujoča rast nasprotje od izključujoče rasti? Ali je izključujoča eh, rast, se pravi čujem, no, če govorimo o izključujoči rasti, potem to ni nekaj, kar bi koristilo revnim. Torej, to je neka rast, ki izključuje revne, torej revni nimajo koristi od tega. No, če je to nasprotje tega, torej, če je vključujoča rast nasprotje tega, potem pa lahko to podprem. No, glede razstaje obstaja določeno nelagodje in sicer globalizacija proizvaja reveže posod v državah v razvoju, pa tudi v naših državah. In to je dejanska osebinska dilema, ko se pogovarjamo o, o razvojni pomoči, kateri skupini bomo pomagali z uh, razvojno pomočjo In to je bilo omenjeno že v prejšnji razpravi, ali bomo pomagali državam, ki sicer imajo sredstva za pomoč revnim, ali pa se bomo sredotočili le na tiste države, ki nimajo sredstev. Mislim, da če želimo dejansko doseči vpliv, se moramo sredotočiti na obe stvari. Moramo uh, najprej pomagati najrevnejšim državam, potem pa moramo tudi uporabiti določene druge instrumente, s katerimi se lahko borimo proti revščini, poleg instrumenta za razvojno pomoč. In enako moramo ravnati tudi v svojih lastnih državah. Instrument razvojne politike je tudi, eh, je tudi socialna politika, je tudi zdravstvena politika in tako naprej. Vse, kar je povezano s solidarnostjo. vse, kar izboljšuje učinkovitost razvojne pomoči, se lahko le podpišem pod to, kar smo slišali. In sem med tistimi, ki menijo, da mora G20 bolj upoštevati novo situacijo, da imamo sedaj neko novo revščino, ki jo povzroča globalizacija, ki bogatstvo zelo neenakomerno razporeja. Komisija, prosila bi vas, da se odzovete, vendar prosim, bodite čim krajši, ker moramo poštevati časovnico. Hvala, gospa predsedujoča. Najprej bi tudi mi čestitali gospodu Kačmareku za poročilo. Komisija podpira številne točke, ki so vključene v poročilu. Kar zadeva sam postopek, vprašali ste nekaj glede časovnice. Poročilo, ki bo sledilo v zeleni knjigi, je predvidena za tretjo četrtino leta 2011, se pravi verjetno res septembra, tako kot je to omenjal komisar, kar zadeva vprašanje, vsebinska vprašanja in vprašanja, ki govorijo o vključujoči rasti. Predvideno je bilo, da bo poročilo, da bo sporočilo jasno določilo, kaj meni s, te, s, to, s to formulacijo vključujoča rast. Dva ključna elementa vključujoče rasti sta to, da lahko vse skupine sodelujo v tej rasti in ne le revni. In drugi ključni element je to, da sadeži te rasti so enakomerno porazdeljeni. In to je omenjal že tudi komisar. To sta dva ključna elementa. En element govori o procesu in sicer, da so vse različne družbene skupine vključene v proces. Torej vsi lahko prispevajo k rasti in drugi element pa je bolj osredotočen na rezultate te rasti in sicer, ki obravnava, kako se bodo kako se bodo sadovi te rasti porazdelili. No, kot rečeno, v sporočilu bomo skušali najti neko razlago, ki bo bolj podrobna glede, kaj želimo povedati z vključujočo rastjo. No, ni pa to cilj razvojne politike. Končni cilj razvojne politike je izkoreninjenje revščine. Gre pač za to, kako naj razvojna pomoč poteka in kakšna kako naj deluje finančna pomoč. No, seveda razvojna pomoč ni le finančna pomoč, moramo biti tudi skladni z drugimi politikami. Vendar moramo vedeti, kako lahko finančna pomoč in razvojna pomoč pomaga državam, da bi dejansko dosegli vključujočo rast in bi na ta način na dolgi rok izkornili revščino. Hvala za ta pojasnila.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 ali želijo zeleni nek poseben rok. Dobro, gremo naprej. Naslednja točka. Ali bi bilo mogoče v petek ob 12. bi lahko bil rok predstavljen na petek ob povdne, tako da bi imeli nekoliko več časa. Oui. Ok, c'est vendu. Ouais. Dobro, dobro, prodano, sprejeto. Voilà, nous allons passer. Dobro. Gremo naprej. Opazovalna misija, volitev v Ugandi. Gospod Edward Sikluna, če sem prav eh, izgovorila ime, on je glavni opazovalec volitev EU. Besede vaše, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Se opravičujem, že sedaj sem moral priti, ker moram kasneje iti na glasovanje v drugem odboru. No, opozvalna misija je potekala 18. februarja. Opazovalna misija je bila precej uspešna, bi rekel imeli smo veliko ekipnega duha, veliko nas je bilo, 120 oseb je sodelovalo pri tem in imeli smo zelo dobre odnose s člani Evropskega parlamenta, ki so se nam pridružili nekaj dni pred volitvami in so ostali potem še nekaj dni. Zahvalil bi se gospodu Celerju, s katerim smo zelo dobro sodelovali, tudi glede poročila in tudi hvala, da mi je sploh Eh, mogoče, da danes tu govorim in ste tudi pravzaprav na moje želje prilagodili urnik, da je bo to na dnevnem redu, ker včeraj ne bi mogel priti. No, en teden prej smo se dogovorili, da bo vodja misije, en teden prej smo imeli torej tiskovno konferenco. Med tiskovno konferenco vedno obstaja nek pritisk strani medijev, se mediji želijo izvedeti, da pokomentirajo to, kaj se dogaja. Mi pa tega ne želimo, saj mi smo tam zato, da spremljamo volitve, ne pa da vplivamo na nje. Uh, eh, preliminarno poročilo pripravimo na dan volitev oziroma dan po volitvah in pred uh, razglasitvijo rezultatov. Torej, mi smo to storili v nedeljo. Popolno, popolno, popolno poročilo bomo kasneje predstavili. To je le preliminarno poročilo. Dokončno poročilo pa bomo predstavili v tednu od 2. do 5. maja, torej takoj po velikonočnih počitnicah. No, če povzamemo, kakšen standard smo uporabili za oceno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 spremljati vse procese, ki potekajo v vseh institucijah in želimo vsako stvar posebej obravnavati. Po našem mnenju pa je prišlo do izboljšave, če primerjamo ta, te volitve z volitvami iz leta 2006, ni prišlo do nekega splošnega nasilja, no, bili so neki incidenti. Vendar naša glavna skrb je. torej bila to, da bi prišle težave, in kot rečeno, do izboljšav je prišlo. No, je pa prišlo do nekih administrativnih težav, ki bi se jim lahko izognili. In zaradi teh težav nekateri državljani Ugande niso mogli glasovati. Druga stvar, naj povem, da da niso imeli vsi enake pravice, ko gre za pravico do, do aktivnega zastopanja na volitvah. Eh, vladajoča stranka je lahko porabila veliko več denarja za volitve kot pa druge stranke. Vladajoča stranka je imela na voljo veliko več proračuna, veliko denarja se je porabilo za kampanjo in to smo mi lahko videli. Torej, to smo videli tako kratkoročni kot dolgoročni opazovalci situacije. Prišlo je do nekih nasilnih incidentov, vendar nasplošno lahko rečemo, da so volitve potekale mirno. Imeli smo tudi eh, volivni mok, vendar pa smo opazili, da je bila uganska policija precej učinkovita. No, ko smo pregledali vsa poročila, smo ugotovili, da je prišlo do določenih incidentov, eh, za katere bi lahko dejali, da morda niso bili najbolj primerni. No, ni bilo dovolj zaupanja v volilno komisijo, saj je bila ta volilna komisija ista kot tista, ki je bila na tem mestu na zadnjih uh, volitvah in vsi so nekako imeli dvome glede te volilne komisije in ni bilo dovolj zaupanja vanje in zato je tudi prihajalo do težav. Veliko smo se pogovarjali s predstavniki volilne komisije in smo dejali, da bodo nekatere stvari povzročile težave in to se tudi dejansko zgodilo. Zato smo tudi rekli, da bi določene logistične težave lahko se jim izognili. Prva težava je bila z volilnim registrom, poleg tega se od voljivcev ni pričakovalo, da bodo eh, se identificirali z neko izkaznico in zato nekateri ljudje sploh niso glasovali ali pa so nekateri ljudi poslali na druge volilne enote ali pa, ali pa kakšno ime ni bilo prisotno na volilnem registru. Skratka, bilo je, bilo je, prišlo je do težav pri identifikaciji ljudi na osnovi njihovih fotografij, ki so bile slabe kvalitete. No, potem ne omenim še, da smo na zadnjih volitvah uh, predstavili številna priporočila volilni komisiji, uh, oni pa niso noben, skoraj da nobenega od teh priprošilo poštevali. To je gotovo razočaranje. No, seveda pa so bile tudi neke. Uh, so bile tudi določene pozitivne lašnosti, ki smo jih omenili v poročilu. Potem pa še opozarjamo na pomankanje usposabljanja in izobraževanja pri uradnikih, pa tudi pri javnosti nasplošno. Veliko stvari je šlo narobe recimo škatle niso bile dobro zaprte, škatle za volilne lističe in tudi tisti, ki so bili navzoči na volitvah, niso nekako tega znali izpostaviti. Poleg tega pa smo videli, da je prišlo do neuravnoteženega um, podeljevanja časa opozicijskim strankam na javni televiziji. Torej, vladajoča stranka dobila veliko več časa v medijih, kot pa opozicijske stranke. No, upamo, da se bo uh, torej kaj izboljšalo v prihodnosti. Uh, Hvala zamujamo že 15 minut, sedaj bi morali imeti že sestanek koordinatorjev. Najprej bom dala besedi gospe Nilsen, na to v komisiji. In vse to bomo naredili v sedmih minutah. Trevit. Na hitro. Bila sem članica te delegacije za pozvanje volitev v Ugandi. Gospod Skiklunda je podaril eno točko, ki je za mene zelo pomembna in obžalovanja vredna. Vse to, kar smo priporočali leta 2006, niso popolnoma nič upoštevali. To je res obžalovanje vredno in zaskrbljujoče. Bila sem zelo presenečena, ko sem videla dopis visoke predstavnice eh, v zvezi s temi volitvami in zato sem naslovila vprašanje SZD in jutri bom dobila odgovor na odboru eh, Libe. No, ta postopek je vključeval uh, tudi to, da so v predvolilnem boju policaji zapirali demonstrante in tako naprej. To, kar je zapisala visoka predstavnica v svojem dopisu, ni v skladu s tem, kar je povedala delegacija, ki je dejansko šla opazovati volitve. No, kot veste, je takšna delegacija veliko stane, ko tako veliko ljudi uh, pride tja in tam biva več tedno, no, potem pa tega nihče ne upošteva, ko prestajamo zaključke ob koncu misije. Torej, bila sem na tej misiji in eh, moram povedati, da sem bila res eh, presenečena. Res sem presenečena, da ta režim, ki je avtoritaren, pravzaprav mu nišče ne nasprotuje da res je predstavniki SSZ, da bi morali biti znani, pa jih ni. No, bom dala besedo predstavnikom komisije. Kdo želi besedo, izvolite. Hvala. Yeah, ja, on... Torej, glede te zadnje točke, ki smo jo slišali, bolj podroben odgovor boste dobili, saj ste prosili zanj. dve stvari sta tu. Prvič, obstaja razlika med izjavo gospe Eštenove, ki je nekako splošna izjava, in potem po drugi strani imamo izjavo opazovalne misije. To je pa podrobna izjava. To sta dve stvari, ki ju je treba razlikovati. Drugič, bolj glede vsebine. Moram reči, da smo veseli, da je bilo veliko manj nasilja na teh volitvah, veliko manj kot na prejšnjih. Na zadnjih volitvah je opozicijski kandidat bil aretiran tri mesece pred volitvami. In to je seveda omejilo njegove možnosti za pravično igro. To je najmanj, kar lahko rečemo. Naj povem, da so to druge večstrankarske volitve v Ugandi in upoštevaje te okoliščine in če poštevamo zgodovinski kontekst, potem lahko vseeno rečemo, da je prišlo do nekega napredka. Hvala. Merci Hvala. Gospod Deva, izvolite vem, da nimamo več veliko časa. Gospoda Musulvenija poznam že kakšnih 20 let in on je sestavil nekakšen nacionalni svet odpora in on je želel več strankarske volitve. Sicer ni verjel, da bi lahko zahodni tip demokracije uporabljali in izvali v Afriki. Zdelo se mu je, da Afrika ne more sprejemati koncepta, kot je opozicija, saj je to proti kulturi afriškega sistema. In v Združenem kraljestvu obstaja velika razprava o tem, ali bi morali to zahodno idejo vsiljevati Afriki ali pa bi Afričanom postili, da razvije svoj sistem predsednik Mosovisi je 20 let se upiral temu usiljevanju zahodne demokracije. Torej, če ljudje ne želijo sprejeti tega tipa konfrontacijske politike, kot jo poznamo v Evropi, potem je to morda povezano s tem, da moramo glede tega še nekaj narediti konkretno v tej državi veliko časa sem preživel z njim in ga skušal prepričati, da je to pravi način, vendar on je dejal, da je on ima sedem različnih svetov. In oni nimajo konfrontacijskega pristopa, tudi nimajo kvadratnih stop, temveč so njihove stave okroge, da lahko vsi sedijo v krogu in se pogovarjajo kaj želim povedati, da je on na oblasti že dolgo in je uporabil svoj sistem, da mu to omogoči, seveda, vendar mislim, da moramo naučiti uganske ljudi, da imajo mi drug model in da imajo tudi oni lahko pravico, da izberejo tak model. Dobro, s tem bomo zaključili sestanek. Prihodni sestanek bo 2. maja od 15. do 18.30 v Bruslju. Sedaj pa nadaljujemo sestanek koordinatorjev. Gospod Deva bo predsedoval. Koordinatorje prosim, da ostane v dvorani. Vsi ostali prosim, da odidete. In če se hočete pogovarjati, se prosim pogovarjate zune. Hvala vsem, da ste prišli na ta sestanek in se kmalo vidimo.